zapisniku tistega zasedanja. Sedaj pa spremembe dnevnega reda. Končni osnutek dnevnega reda, ki ga je 10. novembra sprejela konferenca predsednikov v skladu z členom 137 poslovnika, ste prejeli in vam je vsem na voljo. Kar zadeva ponedeljek in torek, ni nobenih eh, prošen za spremembo dnevnega reda. Za sredo pa imamo takšno prošnjo in na podlagi dogovora med vsemi političnimi skupinami bomo imeli naslednji dnevni red popovdne v sredo. Začeli bomo z izjavo o sestanku na vrhu med Evropsko unijo in ZDA. Potem bomo imeli vprašanja za ustne odgovore mm, o tako imenem odprtem internetu, potem bomo imeli eh, vprašanje za ustni odgovor o Romih, potem izjavo o prepovedi kasednega streljiva in petič vprašanje za ustni odgovor o zakonodaji v zvezi z DDV in digitalnem trgu v sredo do povdne ostane dnevni red nespremenjen. Dovolite, da še enkrat povdarim, da smo se med vsemi političnimi skupinami dogovorili o teh spremembah. Sedaj pa četrtek. Ponovno na podlagi dogovora med vsemi političnimi skupinami bo izjava komisije o prispevku skupne ribiške politike k proizvajanju javnih dobrin eh, črtana z dnevnega reda. Torej, komisija o tem ne bo imela nobene izjave. In če nadaljujem s četrtkom, ponovno v dogovoru z vsemi političnimi skupinami smo v poročilo gospoda Fleckensteina o Evropski agenciji za pomorsko varnost, o kateri naj bi glasovali v četrtek, Za to poročilo so se politične skupine odločile, da ne bomo o tem še glasovali v času tokratnega plenarnega sesedanja v Strasburu, temveč da bomo o tem glasovali 30. novembra oziroma 1. decembra. Torej, dva tedna kasneje bomo glasovali o tem poročilu in to je tudi bil sklep, ki so ga sprejele vse politične skupine. To bi bilo to, gospe in gospodje toliko o predlaganih spremembah, sedaj pa lahko prejdemo. Ja? Gospod Posolč? Gospod predsednik, oprostite, nisem vas dobro razumel. Najprej sem slišal v prevodu, da bo glasovanje o poročilu Fleckenstein prestavljeno na zasedanje v Bruslju, drugič pa sem slišal, da bo razprava prestavljena. Prosim, če bi mi pojasnili. Ne glasovanje, gospod posel, glasovanje se predstavlja na mini plenarno zasedanje. Torej, na tem zasedanju v Strasburu ne bomo glasovali 30. novembra ali 1. decembra, pa bomo glasovali, glasovali, še enkrat ponavljam, o poročilu Fleckenstein. There was never a debate. It was only a vote. It was never a debate. Yeah.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 pet let je že skoraj da preteklo, odkar je irski jezik uh, uradno priznan kot uh, jezik Evropske unije. Spletna stran je na voljo v vseh drugih uradnih jezikih Evropske unije, razen v irščini. Sprašujem, kdaj bo moč uporabljati vseh 23 jezikov in eh, tako na spletu kot eh, pri razpravah in kdaj se bo končala ta diskriminacija irščine. Najlepša hvala za to pripombo. Dziękuję. Dziękuję. Uh, Pan Mitchell, bardzo proszę. Gospod Mitchell. Gospod predsednik, sam bi tudi želel spregovoriti nekaj besed in se pridružiti tistemu, kar je rekel gospod Callahan. Mislim, da je to zelo uh, občutljiva zadeva, da en jezik tako izpuščate iz uh, seznama uradnih jezikov. In, uh, tega ne morem kar brez besed eh, sprejeti. Hvala, gospod Gallagher, gospod Mitchell. Bomo ponovno proučili to eh, stanje in to čim prej. Postopkovno vprašanje. Gospod predsednik, v zvezi z isto zadevo bi želela nekaj reči. Kadarkoli govorim v tem parlamentu, vedno uporabljam svoj materni jezik, torej irščino. Vse, kar spregovorim, je v irščini. Besedilo ostane v irščini in ga potem kasneje šele prevedejo v ostalih 22 jezikov. In takrat, v tem trenutku, irščina izgine. Prvotni. Uh, originalni irski tekst naenkrat, ko je preveden v vseh 22 jezikov, izgine tudi iz, spletne, iz spletnih strani. Tega ne razumem. Žal vam ne morem, gospa, ničesar drugega reči, kot tisto, kar sem povedal gospodu Gallagherju. Osebno bom preveril situacijo, zato vas prosim, vem, da je to resni problem, da vendarle končamo razpravo v tem trenutku o tem. Prva točka na današnjem dnevnem redu je poročilo gospe Serakijani. Začnimo s razpravo o tem poročilu in poročevalko gospo Serakijani, prosim, da prevzame besedo. Poročevalka, izvolite. Primadinic. Najlepša hvala, gospod predsednik. Preden naredim uvod v svoje poročilo, dovolite, da se zahvalim poročevalcem in poročevalkam v senci, ki so sodelovali z menoj pri pripravi tega poročila. Zlasti